good afternoon i would like to propose you to take your seats and prosim sedite na svoja mesta začeli bomo sejo good afternoon dober dan prosim sedite na svoja mesta i would like to propose everyone to take rada bi prosila vse da sedete na svoja mesta da bomo lahko začeli sejo yeah, yeah, yeah. I hate this. I think we, we can. Oh, I don't know what is here. Okay. Thank, thank you very much. Najlepša hvala. Dobar dan še enkrat. Preden začnemo z vsebinskim delom našega dnevnega reda, bi vas rada seznanila z dvema spremembama. Prva sprememba je sledeča elektronsko glasovanje, to je sedma točka dnevnega reda, gre za poročilo gospoda Cashmana. To točko bomo predstavili na 23. november. Poleg tega je bil predviden tudi sestanek koordinatorjev po koncu elektronskega glasovanja in tam naj bi sprejeli odločitev o spremembi delegacije eh, na Sicilijo in O tej spremembi smo se že dogovorili v pisni obliki, zato ta sestanek ni več potreben. Če nihče ne nasprotuje, je dnevni red sprejet in lahko začnemo z vsebino. Še eno informacijo imam za vas. In sicer gre za obisk Italije. Najbrž veste, da je bil ta obisk predviden zaradi prebivalcev tretjih držav, iz, predvsem iz Južnega sredozemlja. In odločeno je bilo, da bo 12 članov delegacije odbora Libe obiskalo Trapani, Argentino, Lampedusa, Palermo in Mineo na Siciliji in sicer od 24. do 26. novembra. To delegacijo naj bi sestavljali štiri člani Evropske ljudske stranke, tri člani socialistov in demokratov, en član ALDE, en član zelenih, en član ECR, en član GUE in en član eh, EFD. In upam, da ta predlog podpirate. Če je ja, potem lahko nadaljujemo. In sicer k tretji točki dnevnega reda gre za spremembo uredbe 810 skozi 2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku skupnosti. Naš poročevalec pa je Louis Michel. Najprej bomo prisluhnili predstavitvi komisije. Če je komisija tukaj, potem vas prosim, da predstavite predlog komisije za spremembo te uredbe. Potem pa bomo prisluhnili polskemu predsedstvu. Izvolite, beseda vaša. Thank you. Merci, madame la présidente. Um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V veliko čast mi je, da lahko danes predstavim prvo spremembo uredbe o vizumskem zakoniku skupnosti, ki velja od leta 2010 prvo poročilo komisije o izvedbi tega zakonika pa je predvideno za leto 2013 in takrat bi lahko sledila tudi sprememba zakonika. Z današnjim predlogom ne želimo vnaprej določati poročila, ki bo sprejeto leto 2013, ne smemo namreč pozabiti, da je ta zakonodaja še precej sveža. Ne, želimo govoriti o dejanskih pravilih, o vsebini te uredbe, ampak želimo povedati, da smo ugotovili, da je v formulaciji člena 3, ko gre za letališke tranzitne vizume, napaka. In sicer obstaja tukaj določena pravna nejasnost, kar želimo storiti, je izvesti popravek v tem letališkem tranzitnem vizumu. Tukaj torej ne gre za oceno uporabe zakonika. Besedilo našega predloga je precej kratko, komaj da pet strani. Gospa predsedojoča, kljub temu pa moram podati nekaj pojasnil. Da bi bolje razumeli, zakaj pri tem popravku pravzaprav sploh gre. Gre namreč za tehnične zadeve, besedilo pa ni lahko razumeti. Najprej na vas spomnim na to, da imamo Že uredbo 539 skozi 2001 z pozitivnim in negativnim seznamom, torej eh, z seznamom tistih eh, držav, kjer je, za katere je potreben vizum za vstop v Evropsko unijo in pa seznamom eh, tistih držav, tukaj gre torej za pozitiven seznam, katerih državljani ne, ne potrebujejo vizuma za vstop v Evropsko unijo. No, sredotočiti pa se želimo predvsem na letališki tranzitni vizum. In eh, tukaj obstaja izjema tudi za tiste države, ki so na negativnem seznamu, recimo Maroko. Če torej nek prebivalec eh, Maroka iz Kazablanke pride v Pariz in potem napri, potuje naprej eh, v ZDA, potem mora ostati na mednarodnem tranzitnem območju na letališču v Parizu in zaradi tega ne potrebuje vizuma. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi varnostne razloge in pa nezakonito priseljevanje. In zato je včasih potreben vizum tudi, kadar gre zgolj za tranzitni promet preko določenega letališča. In takrat je potreben torej letališki tranzitni vizum. V vizumskem zakoniku je vključen takšen letališki tranzitni vizum. Imamo tudi seznam z 12 držav in državljani teh 12 držav potrebujejo letališki tranzitni vizum. Tudi torej če gre zgolj za tranzitni promet preko določenega šengenskega letališča. Tukaj gre za države, kot so Pakistan, Iran in tako naprej. Seveda pa obstajajo tudi izjeme za državljane teh 12 tretjih držav. Obstaja namreč možnost posebnega določila, kadar državljani teh držav ne predstavljajo nobene grožnje ali pa kadar ne obstaja sum nezakonitega priseljevanja. V besedilo je recimo zapisano, da imetniki vizumom, ki so jih izdale določene države, ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma. tukaj gre za to, da recimo določeni državljani dobijo vizum eh, Združenih držav Amerike ali pa Kanade in ti državljani potem ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma v eh, šengenskem območju. Če si torej dobro ogledate besedilo tretjega člena, potem vidite, da imamo tudi posebno določilo za tiste osebe, ki imajo vizum, ki so ga izdale države članice Evropske unije. In sicer države, ki so del šengenskega pravnega reda. Sem pa ne spadajo Bolgarija, Cipr, Irska, Romunija in Združeno kraljestvo. Te države namreč ne uporabljajo šengenskega pravnega reda. Torej, če vse to upoštevamo, potem lahko ugotovimo, da če državljan teh 12 držav ima že vizum Kanade ali pa Združenih držav Amerike, ne potrebuje eh, tranzitnega letališkega vizuma v Evropski uniji. Če pa ima vizum Združenega kraljestva, potem vseeno potrebuje ta letališki tranzitni vizum. Razlog za to je sledeč prvotni predlog komisije ni eksplicitno, eksplicitno imenoval držav članic, ki niso članice šengenskega pravnega reda. Torej zapisati bi morali države članice Evropske unije in ne države članice šengenskega pravnega reda. Pri pogajanjih je izpadla v beseditev države članice Evropske unije in to je vodilo k temu, da moramo ta zakonik sedaj spremeniti. Ugotovili smo, da je ta sprememba potrebna, ko je prišlo do priprave izvedbenih določil za vizumski zakonik skupnosti. Tukaj gre za praktična navodila in na ta način seveda ne moremo spremeniti pravnih določil. In zato se je komisiji zdelo potrebno, da poda ta predlog in popravi to napako, ki se je pojavila v tretjem členu vizumskega zakonika. Ne želimo biti sozakonodajalci, ne želimo izključiti Združenega kraljestva Irske, Cipra, Romunije in Bolgarije. Ne želimo, da bi bil potreben letališki tranzitni vizum za prebivalce teh 12 držav, ki bi dobili dovoljenje za prebivanje oziroma vizum v prejnaštetih državah. In ne želimo čakati do leta 2013, da bi izvedli ta popravek. Zato torej smo podali ta predlog. Vse skupaj je morda nekoliko bolj tehnično in nekoliko bolj zapleteno, vendar pa menimo, da je to nujno potrebno, da je ta popravek nujno potreben za to, da bi poskrbeli za bolj jasno pravno podlago. Gre torej za vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala država članica Evropske unije. To je torej predlog komisije. Z veseljem pa bi odgovorili tudi na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. For... Najlepša hvala za te informacije. Sedaj pa bi dala besedo gospodu Filipu Jasinskemu kot predstavniku sveta, potem pa Lujo Mišelu v imenu odbora Libe. Dobar dan, dame in gospodje, gospa predsedujoča. Običajno, ko se pogovarjam z člani odbora Libe, se pogovarjam o tehničnih zadevah. Ampak V tem primeru gre res za izključno tehnično zadevo. Tudi z mikroskopom v tem predlogu ne bi našli nič političnega. Osebno imam zelo rad vizumski zakonik eh, skupnosti, ki olejšuje dostop eh, državljanov tretjih držav v Evropsko unijo, poleg tega pa je precej olajšal tudi življenje uradnikov. Mislim pa, da bi lahko bil ta zakonik še boljši. Dvakrat smo v svetu že obravnavali ta dosje. Države članice praktično niso podale nobenih sprememb. Všeč mi je predlog komisije in predvidevam, eh, da bo ta dosje obravnavan na ravni koreperja. In Kot je bilo rečeno, gre zgolj za poprave, ki smo ga opazili v tem eh, dokumentu, o tem smo se pogovorili s komisijo, gre le za nekoliko drugačno obeseditev, ampak vsebina tega dokumenta bo ostala nespremenjena za države članice v svetu in zelo veseli smo, da imamo pred seboj ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Še prav posebej zato, da ste dejali, da ste naravno zaljubljeni v vizumski zakonik. To je zelo lepo. Preden nadaljujemo z Lujem Mišelom, naj vas opozorim, da danes ni na voljo romunskega tolmačanja. To se je zgodilo v zadnjih trenutkih pred pričetkom seje, zato mi je žal, da vas o tem nisem preobvestila. Ali lahko nadaljujemo? Sedaj pa predajam besedo gospodu Luju Mišelu, ki je poročevalec za to uredbo. Potem pa bomo imeli še nekaj časa za razpravo. Beaucoup, eh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se tudi komisiji za zelo natančno predstavitev tega predloga spremembe. Slišali ste da je to predlog spremembe, ki je precej omejen. To je bilo tudi jasno povedano, gre zgolj za tehničen popravek določil za letališki tranzitni vizum. Mislim, da je potrebno povedati, da to ne bo spremenilo praktičnega izvajanja vizumskega zakonika v državah članicah. Tukaj gre za prebivalce tretjih držav, ki imajo vizum ali pa dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdale določene države članice Evropske unije, ki niso del šengenskega pravnega reda. Tukaj mislim seveda na Bolgarijo, Cipr, Irsko, Romunijo in Združeno kraljestvo. Gre torej za to, da v tem primeru letališki tranzitni vizum ne bi bil potreben. Ne, navedem. Primer, če bi določen Iračan imel vizum, ki ga je izdala Bolgarija, bi lahko brez eh, letališkega tranzitnega vizuma eh, pripotoval preko določenega šengenskega letališča v Bolgarijo, kar je tudi logično, kajti nelogično bi bilo, da bi nekdo, ki že ima vizum Evropske unije, bil predmet eh, nadzora v šengenskem območju. Torej mislim, da bi ta predlog moral zmanjšati tudi upravno breme v državah članicah. Upam, da bo sporazum hitro sprejet, kaj ti gre za tehničen popravek, ki pa bo imel določene posledice na način obravnavanja državljanov tretjih držav mislim, da bi lahko na tem področju hitro napredovali, mislim, da bomo zelo hitro našli sporozum in po mojem mnenju bi morali to spremembo sprejeti že do konca novembra. Rečeno mi je bilo, da ni ravno veliko časa, ampak vseeno bi si morali za to prizadevati. Predstavnik komisije je že dejal, da ta sprememba nima nič opraviti z pregledom vizumskega zakonika, ki naj bi ga upravili čez približno dve leti. Torej, nima smisla, da bi zavlačevali z tem popravkom. To je vse, kar sem želel povedati. Mislim, da smo o tem popravku slišali že dovolj. Gospa Zomar je prosila za besedo in potem gospod Enču. Pa še dva sta se javila k besedi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na moja vprašanja sem po večini že slišala odgovor in sicer v prispevku predstavnika Evropske komisije. Zanima pa me, kdo je naredil to napako. Mislim, da bi morali prej ugotoviti, da je do te napake prišlo. Ko pripravljaš izvedbena določila za določeno zakonodajo, se potem zgodi, da ugotoviš, da je prišlo do napake, ampak mislim, da bi bilo to napako potrebno identificirati že prej. In zanima me, kdo je pravzaprav kriv za to napako. To me zanima. Predstavnik sveta je v zaključku dejal, da je ministerski svet navdušen nad tem, da se je lahko dvakrat ukvarjal z to spremembo uredbe. Želi pa nekoliko drugačno obeseditev, kolikor smo slišali. Glede na to, da je Evropski parlament so zakonodajalec, me zanima, ali sem vas pravilno razumela, gospod predstavnik sveta. Luju Mišelu. Pa želim povedati naslednje. Dejal je, da gre za tehničen popravek in da tukaj ni nobenih težav, vendar pa imam kljub vsemu še vprašanje in sicer predvsem za Evropsko komisijo. Poleg te spremembe naj bi prišlo tudi do črtanja navedbe sklica na Evropski gospodarski prostor. Zakaj je do tega prišlo? Eh, Hvala lepa. Komisijo in svet bomo prosili, da odgovori na koncu, sedaj pa na vrsti gospod Enču. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govoril bom francosko. In sicer bi rad spregovoril o tem, da Romunija ni del šengenskega pravnega reda in zaradi tega naših tolmačev danes ni tukaj, kajti obtičali so na meji. No, to je bila zgolj šala. Pravzaprav želim povedati nekaj drugega. Poleg tehničnega popravka gre tukaj tudi za simbolično sporočilo. Namreč gre za to, da je potrebno vse države članice enakopravno obravnavati in ne smemo dovoliti diskriminacije, pa naj bodo te države članice šengenskega pravnega reda ali pa ne. Mislim, da bi se lahko iz tega tudi kaj naučili. Spomnimo se recimo na pridružitveni proces eh, Romunije in Bolgarije k Evropski uniji ali pa za pristop Bolgarije in Romunije k šengenskemu upravnemu redu. Mislim, da Tukaj ne bi smelo biti dvojnih meril. Ta tehničen popravek je potreben, ga podpiram. Le na ta način bo namreč šengenski pravni red tudi korekten. Hvala lepa. Upam, da ne bo nobenega simboličnega pomena v tem, da danes nimamo rumunskega tolmačenja, gospod Danoka. Presentation. Tudi sama sem imela nekaj vprašanj, ampak po predstavitvi komisije in sveta sem že slišala svoje odgovore. Torej, rada bi le podprla te predloge in upam, da bodo pomagali državljanom tretjih držav, ki želijo pripotovati v Evropsko unijo. Sama pa bi vam rada predstavila svojo izkušnjo, ko sem se pred tednom dni vračala iz Strasburga sem potovala preko Helsinkov in tam ni bilo tranzitnega območja, torej sem morala to mednarodno območje zapustiti in zato mislim, da se pojavljajo določene težave, praktične težave na letališčih. Morda bi si morala komisija to ogledati. Hvala lepa gospod Triantafilides. Hvala, želim se le zahvaliti komisiji in svetu za zelo jasne razlage in popolnoma se strinjam z postopkom, ki ga je razložil poročevalec tudi Cipr, bi se vključil v Schengen do sedaj, če ne bi bilo težav zaradi razdeljenosti otoka in seveda zaradi okupacije dela otoka. Vendar kljub temu, Eh, je ta popravek v, gre v pravo smer in ga moja skupina tudi podpira. Najlepše hvala, vidim, da obstaja široka podpora. Bilo pa je zastavljenih nekaj vprašanj in zahtev po razlagi svetu in komisiji in zaradi tega dajem sprva besedo komisiji, potem pa tudi svetu. Izvolite. Merci, madame la présidente. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča to je ta uh, osnovno vprašanje za milijon dolarjev, kdo je odgovoren za to napako. Ne vem, uh, komisija je pač dala predlog, uh, vključeni so bili. Uh, tisti, ki so so odločali, mogoče bi lahko krivili um, juriste jezikoslovce, ki jih pa ni tukaj in se ne morejo zagovarjati. Včasih pride do uh, zastojev pri pisanju uh, besedil. Nismo uspešno zagotovili konsistentnost in sicer države članice in države članice območja Engen. Torej ne vem točno, kdo je kriv. Ko pa za, gre za sklicevanje na uh, evropski gospodarski prostor, to lahko črtamo, ker sedaj z novo besedilom tretjega člena, kot je predlagan, eh, vključujemo vse države članice, ne glede na to, ali so eh, v ali zunaj šengenskega območja, tako kot naprimer eh, Združeno kraljestvo in Irska. Torej vse države članice, ki bodo enkrat vključene v šengen, pa še niso. In tudi uh, vključujemo eh, pridružene države, kot so Islandija. Zato novo ubeseditvijo več ne potrebujemo sklica na eh, sporazum o evropskem gospodarskem prostoru. To je sedaj odveč. Vse to, kar je bilo prej vključeno v ta koncept, je sedaj tudi v novem besedilu in zaradi tega lahko črtamo ta sklic na sporazum. Najlepše hvala. Kratek eh, komentar, gospod Jasinski, v imenu predsedstva. Hvala, gospa eh, predsedujoča, hvala za umestno vprašanje kolegice Zomar. Eh, na ravni korep papirja bomo to izvedli. Ravno kar smo slišali od komisije, da gre za tehnično, tehnični popravek v 11. in 10. točki v preambule, eh, se eh, nanašamo na eh, drugi in četrti člen pristopne pogodbe sedaj je to 3.1 in 4.1, to je samo tehnična pripomba, gre za popolnoma smiselen popravek, ubeseditev je drugačna, ampak gre samo za to, kako uh, se korektno uh, sklicevati na pridružitveni akt. In seveda v prvem členu se eh, sama vsebina in namen predloga ne spremeni. Najlepše hvala, ali bi mogoče poročevalec gospod Mišel želel kaj komentirati? Ja, čisto eh, na kratko naj se zahvalim komisiji in svetu, pa tudi drugim, ki ste sodelovali v tej razpravi in izrazili svojo podporo za, to, te, za ta tehnični popravek. Kmalu bom uh, osnutek poročila predstavil članom odbora Libe, o katere bo potem tekla razprava na naslednjih sestankih. Mislim, da bo šlo za sejo odbora konec novembra. Pojdimo naprej čim prej in izognimo se tem napakam v naši zakonodaji. Dobro, potem bomo uh, postopek zaključili do konca leta, kot je rekel sam poročevalec. Predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Uh, sprememba uredbe v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih polskih upravnih okroži v obmejno območje. Uh, Naš poročevalec je gospod Triantifilides, ki mu dajem besedo, potem pa komisiji, predsedstvu in potem bomo imeli razpravo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Tako kot pri prejšnji točki gre za zelo nekontroverzno in enostavno zadelo, zadevo. Naša, naš cilj je o, o, preprečiti. O, omejne me, eh, ovire, eh, ki so nastale z letom 2004 in širitvijo z eh, spremembo uredbe na, v obmejnem območju. Tukaj uh, se predlaga sprememba, tako da bi se celotna oblast Kaliningrada ter eh, obmejno območje na Pol, za Polsko obravnava kot obmejno območje eh, v smislu zagotavljanja eh, pre, mobilnosti eh, prebivalstva brez vizumskih zahtev. Predlog je bil podan, zato da se olajša eh, potovanje prebivalcem eh, Kaliningrada, da se omogoči uporaba eh, posameznih dokumentov, kajti sedaj prihaja do marginalizacije prebivalstva Kaliningrada in izolacije tega območja. Na ta način z temi spremembami bomo omogočali eh, lažji pretok eh, potovanja ljudi, dobre sosedske odnose med Evropsko unijo in državami na njenih zunanjih mejah, ter seveda prispevali k območju svobode in eh, napredka, ki bo širši od same Evropske unije. Najlepše hvala. In sedaj bi dala besedo komisiji. Izvolite. Ja, najlepše hvala, čisto kratka bom. Tukaj lahko le eh, pozdravim ta osnutek eh, uredbe in naj še enkrat v imenu komisije povem, da gre za enkratni primer in da to ne predstavlja presedan za naslednje predloge. Kam? Najlepše hvala za ta kratek komentar in sedaj dajem besedo uh, gospodu Jasinskemu v imenu polskega predsedstva. Najlepše hvala, gospa, spoštovani poslanki poslanci parlamenta. Moram reči, da je nekoliko nekako zmedna, če se sedaj pojavljam uh, že drugič uh, se je v imenu uh, predsedstva uh, Eh, poljskega predsedstva. Vendar glede Kaliningrada bi želel povedati, kakšna je situacija. 27. oktober je eh, svet eh, se ukvarjal z to zadevo na ministerski ravni. Zelo sem vesel in tukaj govorim v imenu predsedstva, pa tudi v imenu polske delegacije izražam svojo zahvalnost da smo dosegli skoraj eh, enoglasnost in popolno razumevanje. Ministri razumejo, da je to priložnost, da uh, gremo korak naprej potnikom uh, bona fide in da jim omogočimo večjo mobilnost, kot je sedaj možna vendar bi vas želel opozoriti na dva dosjeja, ki so bistvena za razumevanje eh, političnega eh, vidika razprav v svetu v zadnjih dveh mesecih. Prvo gre za eh, skupni, osnutek skupne deklaracije med svetom in komisijo, je bilo to dogovorjeno prejšnji teden. Zelo jasno je rečeno. Pred nami je izjemni, enkraten dogovor, eh, ki ne predstavlja presedana, še vedno pa moramo zelo natančno spremljati, kako se bo izvajal. In moramo imeti jasen način oziroma mehanizem poročanja. To je del eh, rešitve, o kateri so se dogovorile države članice in komisija. In na politični ravni ta skupna deklaracija je bila eh, predlagana strani Polske. Polska pravzaprav pravi, da bo šla korak dlje od eh, splošnih določb o prometu v obmejnem območju iz leta 2006 in da bomo naredili eh, vse, da se ta širitev ne bo operativno razumela kot eh, nekaj neenkratnega. Torej, gre za izjemo. In naj še enkrat z veseljem povem, uh, podpiramo ta predlog, ampak uh, če imate še kakšno koli vprašanje, sem vam na voljo. Najlepše hvala. Ja, dajem vam uh, besedo. Ali se je še kdo prijavil v besedi? Have the floor. Yeah. Is that your chair? Thank you. Uh, Aha, dobro, jaz sem prvi. Uh, sem eh, poročevalec v senci iz skupine Alde. Naj se uh, zahvalim uh, poročevalcu uh, Trianta Falidisu na dobro upravljeno delo. Do podatek oziroma vključevanje območja Kaliningrada in določenih upravnih okrožij v obmejno območje ne bo dobro le za prebivalce Kaliningrada, ampak za gospodarstvo celotne regije. To je samo po sebi umevno. In lahko se zavedamo, da gre za tukaj za pravi politični pristop in da ga je treba podpreti. Zelo dobro je, da med eh, pripravami smo do sedaj dobro sodelovali in posledično povsem podpiram to poročilo in ne bom uložil nobenih predlogov sprememb. Najlepše hvala, gospod Buzetelj. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Tudi Evropska ljudska stranka podpira to poročilo ter pozdravlja delo eh, kolega Trianti Filidisa. Strinjamo se, eno milijonsko prebivalstvo eh, Kaliningrada ne sme biti izolirano in zato moramo podpreti ta predlog. Um, to je tudi povoljen naši polski delegaciji. Zakaj torej tega ne bi podprli? Najlepša hvala. Uh, gospa uh, Ždanoka, hvala. Se. Zelo kratka bom. O tem sem že več govorila v prvi razpravi na to temo v naši skupini, glede na to, da sem uh, članica delegacije EU-Rusija, ki eh, rešuje probleme na meji. Lahko samo rečem, da bo eh, ta predlog olažal situacijo in hvala pobudnikom. Dobro, hvala lepa. Če ni nobenih komentarjev, predlagam, da gremo naprej po dnevnem redu. Ni pravnih vprašanj, vse, na vse je bilo odgovorjeno. Naslednja točka, oja, se opravičujem. Eh, seveda obstaja tudi določitev roka za uložitev predloga spremembe povem, to je 9. november do 12. in predlogi sprememb uh, morajo biti v, ne smejo biti v AT4AM, torej glasovali bomo konec novembra na odboru in po možnosti uvrstili to na dnevni red plenarnega zasedanja decembra. Dobro, in sedaj mislim, da lahko nadaljujemo na peto točko dnevnega reda. Poročilo o državljanstvu Evropske unije iz leta 2010, odpravljanje ovir za pravice državljanov Evropske unije. Pripravljalka mnenja je gospa Ždanoka, ki ji dajem besedo, tako da lahko povzame poročilo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot eh, vidite, gre za osnutek mnenja, ki ga pripravljamo kot odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Gre za uh, poročilo, ki se pripravlja v odboru za peticije. Sama sem poročevalka v senci. Gre za. Uh, poročilo gospe Valjan, ki je iz iste politične skupine kot in eh, mislim, da bova dobro, dovolj dobro sodelovali in da bova uspeli podati nekaj koristnih predlogov. Začela bi z eh, tem, kako je sestavljeno mnenje iz šestih točk. Začela bom z eh, zadnjo točko, ki pravi, da eh, komisija ni bila zelo dejavna pri obravnavanju kršitev povezanih s pravicami državljanov in pozivamo komisijo naj ravna bolj proaktivno. V katero smer? Ena je, ena od smeri je povezana z problemom prostega pretoka. V tretji točki izražamo svojo zaskrbljenost zaradi slabega izvajanja veljavne direktive, še posebej direktive o prostem pretoku, ki povzroča kar številne težave na tem področju in omejuje pravice državljanov Evropske unije in vse vključene pozivamo k um, transparentnemu in polnemu izvajanju AKIA. Drugi problem pa je to, pa, pa se nanaša na pravico glasovanja. Uh, državljani ki, Evropske unije, ki uh, prebivajo v tretji državi članici imajo teoretično pravico sodelovanja na lokalnih in evropskih volitvah, vendar pa tukaj obstaja še vedno nekaj težav pri uveljavljanju teh pravic glasovanja. Poudarjamo, da je še vedno zelo malo evropskih državljanov, ki iz, uveljavljajo pravico do glasovanja. Eh, v državi, v kateri prebivajo in eh, če to ni država, katere državljani so. Tukaj obstaja kar nekaj problemov, ki so nam vsem znani. In, pri, in se nanaša seveda na uveljavljanje teh eh, pravic eh, zaradi ki so omejene zaradi tehničnih in birokratskih ovir. Zaradi tega komisijo pač pozivamo k večjemu, bolj, večjemu delovanju, bolj, bolj aktivnemu delovanju. Potem pa je tukaj še problem eh, ljudi brez državljanstva, apatritov, ki trenutno Eh, ki začasno bivajo v državah članicah, torej njihove pravice uveljavljanja, uveljavljanja njihove pravice glasovanja. In pri tem pozivamo evropske inštitucije in države članice, da uskladijo pravice eh, tretjih državlja, državljanov tretjih držav, ki prebivajo stalno v Evropski uniji z pravicami državljanov Evropske unije in zato eh, pozivamo eh, države članice, da popolnoma izvedejo priporočila eh, mednarodnih organizacij, ki se tičejo usklajevanja teh pravic, še zlasti pravice glasovanja na lokalnih volitvah. In tukaj je še eno priporočilo ki smo ga vključili pod točko 5. Gre za uveljavljanje pravice do zaščite diplomatskih in konzularnih organov. Gre za evropske državljane, ko potrebujejo tako zaščito in ko ne obstaja diplomatsko ali konzularno predstavništvo v državi, v tretji državi, kjer so eh, in sicer države, eh, katere so sami državljani, je potem seveda treba uporabiti eh, tisto predstavništvo neke druge države iz Evropske unije, ki tam obstaja to, so, to je mnenje eh, našega odbora, to so eh, elementi, ki bi jih po našem mnenju morali vključiti v eh, mnenje, ki ga pripravlja odbor za peticije. Najlepše hvala, sedaj pa vprašanja in po komentarji. Sprva gospa Somar. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sama bi rada podala nekaj komentarjev k temu poročilu. In sicer tema je poročilo o državljanstvu Evropske unije iz leta 2010. Gre za odpravljanje ovir za pravice državljanov Evropske unije, državljanov Evropske unije, če sem to pravilno razumela. Potem po mojem mnenju, določene točke ne spadajo v to poročilo. Recimo druga točka, ko gre za položaj oseb brez državljanstva. To nima nič opraviti z državljanstvom Evropske unije. Prva točka pa tudi omenja prebivalce tretjih držav z stalnim prebivališčem eh, na ozemlju Evropske unije in gre za to, da naj bi imeli enake pravice kot državljani Evropske unije, opa, to pa se mi ne zdi sprejemljivo. Dobro se mi zdi, da tretja točka obravnava zaskrbljenost zaradi slabega izvajanja obstoječih direktiv, zlasti direktive o prostem gibanju. To je dobro. Mislim, da je potrebno vključiti še direktivo o storitvah, vendar pa ta z tem odborom nima prav veliko opraviti. Četrta točka. V tej točki je zapisano, da bi morali komisije in države članice poskrbeti za to, da bi državljani, ki živijo v državi članici Evropske unije, ki pa ni eh, država, iz katere prihajajo, da bi morali torej te države zagotoviti, da bi lahko ti prebivalci volili ali kandidirali na evropskih ali lokalnih volitvah. Ampak pri lokalnih volitvah eh, gre pravzaprav za pristojnost občin To bi bilo morda potrebno spremeniti. In pa šesta točka se mi zdi preveč nejasno zapisana. Mislim, da so potrebni konkretni primeri ali eh, pa moramo takšno uh, pavšalno oceno izpustiti iz tega poročila. Thank, thank Najlepše hvala. Še nekaj uh, komentarjev bomo slišali sprva gospod Ilčev. Eh. Hvala lepa. Eh, govoril bom kot eh, poročevalec o senci skupine Alde. Sprva naj se zahvalim pripravljalki mnenja gospe Ždanoki. Veliko pomembnih zadev je tukaj izpostavil v samle tri. Prvo, približno 25 odstotkov vseh peticij, ki jih sprejmemo, se navezuje na pre, pro, na eh, prost pretok oziroma gibanje. Eh, vsak dan se državljani srečujejo z vedno več problemov zaradi nespoštovanja direktiv in uredb, ki so v veljavi. Zaradi komisijo eh, pozivamo, da natančno spremlja izvajanje te zakonodaje in v tem poročilu bomo seveda imeli možnost, da podpremo ta prizadevanja, seveda s podporo komisije. Nekatere države članice se obnašajo, kot da ni nobene direktive o prostem gibanju ali pa da jim je ni treba spoštovati v, ča, v časih krize, morajo evropske inštitucije biti zelo proaktivne pri spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, kajti to je ključ moderne družbe. Po drugi strani pa eh, je vedno več nespoštovanja teh pravic v državah članicah in v tem eh, smislu eh, predstavlja to poročilo velik alarm. Potem je tukaj še vprašanje Romov. Kljub temu, da imamo posebno strategijo v pripravi, je to še vedno na dnevnem redu visoko. Moramo zagotoviti nove ukrepe, ki bodo zagotovili socijalno socialno vključevanje tudi romskih otrok v družbo. Vendar opozorilo, ki prihaja iz poročila, je, da romsko vprašanje bo pozitivno rešeno, le če se zagotovijo eh, zgorej omenjene pravice tudi romskim državljanom Unije na enaki osnovi. In potem so tukaj še pravice do enakopravne um, informiranosti. Mnogi namreč niso učinkovito in popolnoma informirani o obstoječih pravicah in zaradi tega je treba ta sistem bistveno izboljšati, eh, zlasti tam, eh, kjer se eh, pravice jasno kršijo, ko gre za socialne pravice, pravice vezane na državljanstvo, Eh, status in tako dalje. Nekateri postopki so namreč tako eh, dolgo trajni, da pravzaprav predstavljajo oviro. To je pač birokratski trik, ki ga je treba ustrezno obravnavati. Tukaj upam, da bomo z sodelovanjem vseh kolegov tudi z predlogi eh, sprememb prispevali k temu, da bo poročilo imelo čim večji odmev. E. Najlepše hvala. Hvala, gospa predsedojoča. Ne bi uh, želela povdariti, uh, eh, kar, uh, ponavljati to, kar je uh, rekel gospoda Ilčev. Uh, zahvaljujem se kolegici uh, Ždanoki za uh, ta predlog mnenja. Po mojem mnenju je treba posebej obravnavati tretji uh, točko tega, te, oziroma tretjo pobudo, ko gre za prosto gibanje eh, državljanov in članov družine. Precejšnji problemi obstajajo ko gre za Rome, kot je rekel kolega Ilčo, ampak obstaja še nek vidik, ki ga moramo enako obravnavati. Uh, gre za upravičenost, eligibility. Obstajajo različni uh, centri, ki enostavno ne omogočajo prostega gibanja Romov in članov njihovih družin. Zaradi tega uh, ne, nas ne sme. Uh, biti strah, pozvati k odgovornosti države, ki imajo taka določila oziroma uh, to počnejo. Upam, da bo uh, kolegica Ždanokova in drugi, da me bodo pri tem podprli. Hvala. Thank, thank, thank you very much. Najlepše hvala. Gospa Papadopolu. Hvala, gospod Gerija Proedre. Uh,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 Eh, in ne toliko s pravicami tretjih državljanov, tretjih držav članic. Zanima me predvsem svoboda gibanja eh, državljanov Evropske unije in pogosto se pri uveljavljanju teh pravic pojavljajo različne prepreke, ovire, gospodarske in pravne, pa ne glede na to, ali gre za poslovne že delavce in tako dalje. Ugotoviti je treba, kako odstraniti te ovire in kakšne rešitve so možne. Seveda je zakon o, zakon o dajnih elementov dovolj. Vprašanje je, kako se zakoni izvajajo, kako lahko dosežemo, da se izvajajo pravice, ki so zagotovljene za zakonodajo. Mogoče moramo eh, radikalno revidirati določene sisteme, tako da se upoštevajo eh, nekatere gospodarske eh, in druge okoliščine. Sama sem poročevalka, sem za leto 2013, ki se ukvarja z eh, drž človekovimi pravici državljanov. In zato moramo ugotoviti, kako evropski državljani lahko v praksi uh, izvedejo svoje pravice, jih uh, uveljavijo, predtem pa kako se lahko informirajo o tem, kakšne pravice imajo. Ko govorimo o pravicah uh, državljanov Evropske unije in tukaj se ne, se ne bi vključevala državljanov tretjih držav, enostavno pozabljamo na eh, državljane Evropske unije, ki ne smorejo prosto potovati. Tukaj imamo v mislih ciprčane. Eh, že 30 let eh, kot evropski državljani, kot taki, ne moremo potovati brez ovir. Kdo Cipru ve, da enostavno nimam pravice, potovati iz enega dela otoka na drugega. Obstaja ogromno uh, zakonodaje za državljane tretjih držav, ampak mi pa smo kot evropski državljani v eni tragi komični situaciji, ker enostavno nimamo pravice do prostega gibanja. Želim torej povedati, da je treba zagotoviti praktično izvajanje uh, državljanskih pravic in um, eh, ostraniti treba uvire. Dobro, najlepše uh, hvala pripravljalki mnen, mnenja. In naj dodam, eh, skupaj z poročevalko v senci iz moje skupine si bova eh, natančno eh, prebrala to mnenje in se odločila, kakšne predloge sprememb kaže vložiti. Mislim, da razprava gre v pravo smer in moja skupina bo verjetno to tudi podprla. Najlepše hvala za vse pripombe in predloge kaj je še treba vključiti. Torej, naj na koncu dam še besedo kolegici Ždenoki, da se odzove na vse predloge in pripombe. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem poročevalkam in poročevalcem v senci, vsem kolegicam in kolegom, ki so podali predloge. Torej, hvala vsem vam. Z veseljem bom se z vami uh, pogovorila o možnostih predlogov sprememb v tem kratkem dokumentu. Ja, seveda moramo upoštevati pravice državljanov znotraj Evropske unije. In mislim, da to pravzaprav tudi počnemo s tem mnenjem, s pripravo tega mnenja. Če pa uh, želimo posebej izpostaviti določene vidike, še zrasti uh, eh, pravico do prostega gibanja, zelo pozdravljam vaše predloge. Gre za mnenje našega odbora. In upoštevaje dejstvo, da omenjanje vseh drugih pravic, kot so naprimer eh, pravice iz direktive o storitvah in iz drugih direktiv, to bo v končni fazi, upam, vključeno v besedilo poročila, vendar to ne sodi v našo pristojnost kot e, odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Če to prav ne razume, me prosim opozorite, tako da lahko o tem razpravljamo in predlagamo končno besedilo. Spopolnoma se strinjam in pozdravljam vaše predloge glede omenjanja konkretnega problema Romov. To je zelo dobro došlo in prosim, upam, da se bomo o tem potem pogovorili. In seveda LGBT oziroma uh, pravica do uveljavljanja je stvar, ki jo moramo še obravnavati, še zlasti prosto gibanje parov. In to mogoče lahko na nek poseben način tudi zapišemo v mnenje. kar pa zadeva problematiko mm, apatritov in eh, državljanov tretjih držav. Naj samo povem, da pri državljanih tretjih držav v definiciji definiciji tega pojma so ne le tujci, ampak tudi ljudje brez državljanstva, se pravi apatriti. To pa so ljudje, ki stalno bivajo ali prebivajo v Evropski uniji, pri tem se omejujemo le na te. In te kategorije ljudi seveda njihove pravice upošteva direktiva 198. Ampak eh, kot eh, stal, zaradi stalnega prebivališča naj bi imeli pravico do integracije v okolje. Govorimo tukaj predvsem o uh, lokalnih volitvah. To je moje mnenje in mnenje moje politične skupine. V to smer je treba iti. Lahko seveda pa tudi govorimo o zunanjih odnosih. Vendar že sama ta točka dodaja novo vrednost državljanstvu Evropske unije eh, vizavi državljanstvu posamezne države kajti govorimo o pravicah državljanov Evropske unije v celotni Evropski uniji. Po našem mnenju moramo tukaj omeniti tudi druge, ki imajo pravico do stalnega prebivališča, pa niso državljani Evropske unije, ter njihove pravice. Um, uskladiti s pravicami državljanov Evropske unije. Kar zadeva sklicevanje na komisijo, o tem seveda lahko razpravljamo. Eh, v odboru za peticije so eh, posebne probleme. Hvala kolegici, ki je to omenila. Ko eh, državljani tretjih držav imajo pr probleme pri uveljavljanju pravice do glasovanja ali udeležbe na volitvah v državi, katere državljani niso, obstajajo konkretni birokratski problemi. In tukaj eh, komisija kot eh, varuh pogodb mora odigrati svojo ulogo, mora zagotoviti eh, upoštevanje teh pravic in zaradi tega je treba eh, komisijo posebej izpostaviti kot tisto ustanovo, ki mora za to skrbeti in se zavedati tega problema. Je pa seveda to vprašanje, o katerem lahko še naprej razpravljamo. Torej, pripravljena sem se pogovarjati. Eh, pozdravljam vse vaše eh, prihodne predloge spremembe ali amadvaje in eh, Delo, delali bomo naprej z poročevalci v senci. Hvala lepa, pa mislim, da bo kar nekaj še vprašanj na eh, sestanku z poročevalci v senci, ampak kot vidim, prišla je Sarah Latford, ki bi želela komentirati na to temo in zato ji dajem besedo. Hvala, se opravičujem, ker sem eh, zamudila predstavitev gospe Ždanoke, ampak. Eh, Ah. Uh, oh, ja, to je bil vaš uh, zaključni komentar sicer, ampak uh, končali smo prej, kot je bilo predvideno. Ja, torej sem pravzaprav prišla še pozneje, kot sem nameravala, ampak lahko vseeno podam kratek komentar. Ja, izvolite. Najlepša hvala, se opravičujem. Uh, Želela sem podpreti komentar gospe Ždanoke in tega, kar je povedala in dela, ki ga upravlja v odboru za peticije. Videla sem eh, nekaj tega dela v odboru za peticije in sama se predvsem lotevamo vprašanj v zvezi s težavami, ki jih imajo ljudje pri pridobivanju dovoljanj za prebivanje, pri pridobivanju vizumov. Eh, Eh, imam veliko voljivcev v Londonu, ki imajo družinske člane, ki potrebujejo šengenske vizume in imajo težave s tem. Poleg tega je tu tudi veliko voljivcev, ki imajo težave pri priznavanju zakonskih zvez ali civilnih partnerstv oziroma registriranih partnerstv v Združenem kraljestvu. Eh, in eh, prihaja do težav kadar, pri priznavanju, kadar se selijo. In eh, vemo, kakšne so razsežnosti težav, ki jih imajo naši državljani. In leta 2011 je to res nespremljivo. Toliko let. Po tem, ko smo začeli govoriti o evropskem državljanstvu, ne vem koliko let je zdaj minilo, sedem let, eh, sedem let je odkar je bila sprijeta direktiva o prostem gibanju. Eh, in še vedno obstaja toliko praktičnih ovir, na katere ljudje naletijo. In ko vse ostale, ob vseh ostalih težavah, ki se dogajajo v Evropski uniji in evroobmočju, bi bilo res dobro, če bi lahko našim voljivcem pokazali, da ta del evropskega projekta res deluje, da deluje tako, kot smo si to zamislili. In pozivam Evropsko komisijo, vem, da obravnavajo izvajanje v državah članicah, ampak tukaj bi morali biti res bolj strogi in se dosledno lotevati postopkov za ugotavljanje kršitev, kajti ne moremo iz leta v leto vedno znova govoriti, ja, razmere so slabe, prihaja do vrzeli v izvajanju. Res potrebujemo konkretne ukrepe. Komisija mora upraviti svoj del dela in tudi sprejeti ustrezne pravne ukrepe, kadar gre za nespremljive uvire pri prostem gibanju in to velja tudi za eh, priznavanje statusa ljudi, eh, tudi kadar gre za istospolna partnerstva, za civilna partnerstva in eh, pogosto je slišati izgovor, da je družinsko pravo v pristojnosti držav članic, ja smola, ampak prosto gibanje je pa pristojnosti Evropske unije in res ni dovolj, da strani komisije dobimo še več besed, teh je bilo kar nekaj, ampak res morajo slediti tudi konkretni ukrepi. Eh, kar zadeva izvajanje. Hvala. Najlepša hvala. No, skoraj vsi ste omenjali težave pri izvajanju direktive o prostem gibanju in prosim predstavnika komisije, da odgovori na te komentarje. Slišimo, da ni dovolj, da samo govorite, da boste morali tudi ukrepati. Gospa Georgijeva, če sem prav prebrala. Ja, hvala. Ja, celoten namen eh, poročila državljanstvo je bilo ravno to, da se lotimo eh, prepoznavanja in odprave ovir pri uresničevanju pravic eh, evropskih državljanov. Skoraj 20 let je minilo, leta 2013 bo minilo 20 let, odkar je bilo uvedeno evropsko državljanstvo in namen tega poročila je bil, da bi zagotovili, da evropski državljani lahko učinkovito uveljavljajo svoje pravice. Pozdravljamo torej, in se veselimo tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, zato da bo ta postopek stekal naprej. Kar zadeva specifične točke, ki so izpostavljene v osnotku mnenja, komisija se zaveda, da razmere za osebe, ki pri, so pripadniki etničnih manjšin, so problematične za tiste, ki prebivajo v državah, ampak nimajo državljanstva držav. To je občutljivo vprašanje. Ustrezno je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da uh, pogoji za pridobitev oziroma izgubo državljanstva države članice so urejeni izključno na ravni zakonodaje posamezne države. Vsaka država lahko sama določa pogoje za dodelitev državljanstva. Tudi ko gre za osebe brez državljanstva, tukaj torej komisija ne more posegati v, na to področje. Ravno tako imajo države članice izključno pristojnost pri določanju pravil za udeležbo oseb, ki nimajo državljanstva države eh, na lokalnih volitvah. Evropska zakonodaja ureja pravice evropskih državljanov, ki živijo v drugi državi članici, ne tisti, kateri državljani so, da lahko tam volijo in so izvoljeni na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament, tudi če nimajo državljanstva države, v kateri prebivajo. Ampak eh, kar zadeva udeležbo na lokalnih volitvah za osebe, ki nimajo statusa evropskega državljana, to ni v pristojnosti prava skupnosti. Kar pa zadeva izvajanje pravic državljanov, ki izhajajo iz pogodb in ki jih predvideva direktiva o prostem gibanju, komisija tukaj eh, vodi zelo strogo politiko izvajanja, ki je do sedaj prinesla konkretne rezultate eh, izvajamo dvostranski eh, dialog z državami članicami in večina jih eh, je že ali pa prilagaja svojo, jih zdaj prilagaja svojo zakonodajo za to, da bi v celoti izvajali to direktivo. Mi podrobno spremljamo razvoj dogodkov in zagotavljamo, da države uresničujejo svoje obljube kar pa zdaj v tiste države članice, ki tega še niso storile. Sprožili smo postopek za ugotavljanje kršitev v obdobju od aprila do oktobra letos. Smo sprožili postopke proti 12 državam članicam. Eh, in sicer gre za eh, široko paleto problemov, Eh, vključno z vstopom eh, v državo za eh, družinske člane, partnerje in tudi varovalke pred pregonom. Torej ne nameravamo počivati na lovoritah, še naprej bomo zelo pozorni in si bomo prizadevali za to, da bodo pravila prostega gibanja celoti uveljavi po vsej Evropski uniji. Kar pa zadeva vprašanje volitev, v poročilu o državljanstvu in tudi v poročilu o volitvah v Evropskem parlamentu, ki je bilo sprejeto skupaj s tem, eh, obravnavamo več ovir, ki preprečujejo državljanom, da bi izkoriščali svoje pravice na volitvah. Eh, podobno to se nanaša na problem registracije za volitve, eh, problem pravil za izvajanje pravic. Začeli smo dialog s eh, zadevnimi državami članicami, kar nekaj držav je napovedalo, da bodo prilagodile svojo zakonodajo, še naprej pa smo v stiku s preostalimi in zagotavljamo, da bodo spoštovale obveze iz evropske zakonodaje. Istočasno pa, eh, kot veste, smo predlagali tudi, da bi leto 2013 bilo eh, leto državljanov, to bo dobra priložnost, da uh, ozavestimo ljudi tudi o njihovih pravicah v zvezi z volitvami. Najlepša hvala. Hvala. No, s tem uh, pogovorom bomo eh, nadaljevali, ko bomo govorili o Evropskem letu državljanom, kajti gre za isto temo. Naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 16. november opovdne. Glasovanje v odboru Libe o osnutku poročila pa je predvideno za 5. decembr. Torej še enkrat rok za ložitev predlogo sprememb je 16. Zdaj pa lahko nadaljujemo. Gospod Kirkop je prišel. In eh, lahko govorimo o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih. To je naslednja točka. Kot veste, smo o tem vprašanju razpravljali že 13. julija in opominjam vas, da gre za novi predlog po predlogu iz leta 2007. Eh, to je bil predlog, ki je izhajal še iz časa izpred eh, Lizbonske pogodbe. Tu gre za eh, tudi mnenja cele vrste drugih akterjev, agencije za temeljne pravice in tako dalje. In eh, tu gre predvsem za vprašanje ustreznih definicij, za omejitev področja uporabe, za obdobje za hrambo podatkov in tako dalje. Eh, govorili smo o različnih zadevah, zdaj pa predajam besedo poročevalcu gospodu Kirkopu. Eh, Potem pa bo, bomo dali besedo še predstavnikom komisije in sveta in sledila bo še razprava. Izvolite, gospod Kirkob. Najlepša hvala, predsedujoča. Preden eh, začnem in preden povem, kje smo, naj odboru podam nekaj eh, datumov, to je do sedaj v naši razpravi manjkalo. In sicer po zelo uspešnem obisku v Združenem kraljestvu, kjer eh, smo preučevali, kako obravnavajo obmejna vprašanja in vprašanja podatkov v zvezi s PNR in tukaj je sodelovalo kar nekaj kolegov, eh, bom 22. novembra organiziral zasedanje poročevalcev v Senci. Eh, tam bomo prisluhnili številnim govornikom, ki nam bodo predstavili svoja stališča o delovanju sistema PNR in morda bodo lahko tudi odgovorili na nekatera bolj zahtevna vprašanja, ki jih imamo glede zaželenosti in tudi eh, potrebnosti takega sistema, ampak to je šele 22. novembra. Eh, trenutno pa nameravam, eh, torej nameravam potem poročilo predstaviti 10. januarja. Eh, rok za ložitev predlogov spremembo 20. januarja, osnutku pa bomo glasovali v februarju. Zdaj zveni, kot da bi to bilo še, še zelo daleč, ampak pravzaprav eh, bo to zelo kmalo in vedno smo tudi eh, trdili, da bi bilo dobro eh, poskrbeti, da bomo našli ustrezne rešitve in da ne želimo hiteti, ker bi se morali držati urnika predsedstev. Torej, zdaj, ko sem predstavil te datume, pa naj vas opomnim, eh, na, z, eh, zakaj pravzaprav gre. Imamo še eno priložnost, da razpravljamo o tem zelo pomembnem doseju. Nekaj tednov je minilo od prve razprave in v tem času se je zgodilo tudi drugo srečanje pročevalcev v senci in eh, Po zadnjem sestanku in po nekaterih zelo koristnih obiskih in sestankih, ki sem se jih sam uh, udeležil pri obravnav, luči obravnavanja uh, zastavljenih vprašanj, bi želel izpostaviti nekaj področji, ki predstavljajo uh, gradnike mojega dela, poleg tega pa so to tudi tista najbolj problematična področja. Najprej vprašanje centraliziranega ali decentraliziranega sistema. Realnost je taka, da Nekateri eh, mislijo, da bi bil centraliziran sistem boljši in bolj zaželen, če podrobno pogledamo vprašanje stroškov in vprašanja, kot so eh, lokacija in vsa politika, ki je s tem povezana. Mislim, da to enostavno v tem trenutku ni realističen predlog. Ampak smernice, ki jih podajamo v direktivi, bodo zagotovile enako raven varnosti, enake standarde zaščite po celotni Evropi. In eh, čeprav torej sistem kot tak ne bo centraliziran, eh, pa bodo centralizirani standardi, ki bodo veljali za vse in mislim, da je to najboljši pristop. Drugič, gre, gre seveda in to moram eh, podariti, ker nekateri očitno niso posem prepričani, gre seveda za sistem, kjer se osredotočamo na, sodelo, na sodelovanje, ne želimo eh, nikogar siliti. Vemo seveda, da obstaja nekaj obstoječih sistemov PNR, da se nekaj sistemov načrtuje, ampak ključna točka tukaj je, da eh, omogočimo standarde, ki bodo zagotovili sistem, ki bo oh, koristen v vseh evropskih državah. Torej, sodelovanje ne prisila, to je zelo pomemben kriterij. Kar nekaj razprav je bilo o seznamu resnih mednarodnih kaznjivih dejanj in eh, področju, za katerega naj bi se uporabljal sistem PNR. Ravno tako je bilo govora o sorazmernosti in eh, potrebnosti in zelo si želim, da bi eh, v tem kontekstu govorili o tehničnih potrebah tega sistema in da se ne bi šli neke politične vojne. Eh, mislim, da neka enotna definicija sorazmernosti in potrebnosti bo zelo eh, težavna, glede na to, da gre za zelo različne potrebe 27 terice, ki imajo za seboj zelo različno zgodovino. Kar nekaj kolegov me je opozorilo na to, da so poudarki in potrebe različni glede na to, o kateri državi govorimo. Potem so tu pogoji uh, za shranjevanje podatkov. To je prednostno področje v tem uh, poročilu, pa tudi prednostno področje pri delu našega odbora in parlamenta. Moramo najti nek časovni okvir in neko raven, ki je praktična in tudi nujno potrebna, nič več in nič manj. Uh, Podatki so pomembno vprašanje, o tem se trenutno pogovarjamo tudi v okviru drugih eh, zakonodajnih predlogov in v tem konkretnem poročilu mislim, da moramo podatke obravnavati zelo previdno, da se moramo zavedati občutljivosti in da enostavno ne moremo spregledati pravic posameznikov, kar zadeva podatke. Ravno tako je v tej direktivi pomembno, da imamo postopek eh, revizije oziroma pregleda glede na to, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Obstaja, torej, obstajati mora možnost pregleda in možnost, da se vrnemo na določena vprašanja povezana s podatki. E, Prepričan sem, da uh, bi bili koristni tudi podatki PNR za lete znotraj Evropske unije, kajti uh, eh, celo vrsta letov znotraj Evropske unije, ki uh, služijo kot tranzit na daljših poteh in če tega ne bi upoštevali, bi to upustilo veliko vrzel eh, Ravno tako pa mislim, da se moramo izogniti temu, da bi komu pre, naložili previsoke stroške. Dan danes je potrebno biti glede tega zelo previden, pa naj gre za evropske davkoplačevalce ali pa za letalsko industrijo, ki je v Evropi že tako zelo obremenjena. Ampak eh, če bi eh, se cena vozovnice povečala za nekaj centov, mislim, da bi bila to razumna cena za večjo varnost, ki bi jo zagotavljal tak sistem. Ravno tako je potrebno to videti v kontekstu drugih dejatev, ki se vedno znova dodajajo k cenam vozovnic. In eh, del cene vozovnice, ki se porabi za različne eh, dejatve, stroške letališč, eh, Eh, in podobno je zelo visok in zato se mi zdi, da bi tistih nekaj centov bilo zelo spremljiva cena za dodatno varnost naših državljanov. In pa še za konec, v zvezi s to točko je potrebno izpostaviti, da je pomembno imeti učinkovito orudje eh, za pritožbe oziroma učinkovita pravna sredstva, kar zadeva varstvo osebnih podatkov. To bo pomemben element poročila, kajti kakršnakoli zloraba podatkov mora za seboj eh, potegniti tako ali drugačno kazen. Državljan mora imeti možnost, da skrbi za varnost svojih podatkov in da eh, ima na voljo določena pravna sredstva, če pride do zlorabe. Eh, preučili smo različne možnosti, kako se lotiti teh ključnih vprašanj in eh, nekaj nekateri poslanci in poslanke niso prepričani o tem, kaj bi tukaj bilo potrebno in upam, da bom v prihodnjih tednih s pomočjo strokovnjakov eh, lahko pokazal, zakaj je nujnost tukaj sestavni del tega, česar se lotevamo. Ampak mislim, da vsaj na ravni poročevalcev v senci obstaja pripravljenost, da konstruktivno delamo naprej, tako da bomo na koncu dosegli nek dober in praktičen eh, sporazum. Mislim, da bi sistem PNR v Evropski uniji bil pomembno orodje v boju proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu. To ni odgovor za vse, ampak vsekakor bo to pomembno orodje v boju proti zločinu in tega ne moremo spregledati v okoliščinah, v katerih trenutno živimo. Ravno tako moramo biti previdni, ko razvijamo tehnične podrobnosti in ko se lotevamo posameznih eh, elementov, ne smemo pozabiti, da je to sistem, ki je zasnovan, da zazna prav tiste, o katerih govorimo, eh, pedofile, eh, eh torej trgovce z ljudmi, trgovce z drogo. In to so tisti ljudi, eh, ljudje, s katerimi se okvarjamo v našem odboru. Vemo, da eh, si države med seboj izmenjujejo te podatke in ali ne bi bilo bolje, Eh, da bi se to eh, nadaljevalo, tudi če moje poročilo ne bo. Uh, glede na to, da se bo to nadaljevalo, tudi če moje poročilo ne bo sprejeto ali ne bi bilo bolje, da se to dogaja ob nekih uh, splošno sprejetih pravilih. Mislim, da je dobro, da spostavimo nek sistem, v katerega bodo ljudje zaupali, v katerega bodo zaupali tudi strokovnjaki, ki imajo s tem vsak dan opravka, letalske družbe in drugi. Uh, z veseljem bom prisluhnil vašem, vašim mnenjem in eh, vsem želim povedati, da si želim doseči kar največji raven konsenza glede tega in upam, da bomo na tej podlagi na koncu oblikovali uspešno poročilo. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Zdaj pa dajem besedo komisiji, potem pa še predstavnikom sveta in potem boste lahko tudi ostali podali svoje komentarje. Najlepša hvala, predsedujoča. Prisluhnil sem predstavitvi poročevalca in mislim, da obstaja veliko skupnih točk med tem, kar je ravno kar povedal in eh, med tem, kar vsebuje naš predlog. izjema tukaj je verjetno predvsem to, ali naj bi direktiva veljala za notranje lete. Eh, v tej fazi smo mnenja, da bi bilo bolje eh, postopno uvesti sistem PNR znotraj Evropske unije. Najprej bi moral ta sistem veljati za mednarodne lete, torej mednarodnem smislu izven, eh, torej ali iz držav izven Evropske unije v Evropsko unijo ali iz Evropske unije v države izven Evropske unije. Eh, ali bi šlo za države Schengen ali ne, ne bi igralo vloge. Eh, kar pa zdaj v specifično ceno dve leti potem, ko je direktiva stopila v veljavo, bi ocenili, ali bi se ta predlog začel uporabljati tudi za znotraj evropske lete. Eh, investicije, ki bi bile potrebne za to, da bi to eh, izvajali za mednarodne lete, so že precejšnje. To predstavlja precejšen zalogaj in zato je v tej fazi eh, stališče komisije tako, da bi morali zauzeti bolj pristopni, postopni pristop. Bi pa izkoristil to priložnost še, da uh, vam pod, predstavim nekaj novic v zvezi s pogajanji o PNR z ZDA, čeprav to ni tema na dnevnem redu. Smo zelo blizu zaključku pogajanj. Besedilo vam bo uh, posredovano po običajnih kanalih uh, drugi polovici tedna in zelo verjetno je, da bo sporazum parafiran prihodnji teden. Več podrobnosti kot to vam ne morem povedati vas pa lahko vnaprej opozorim na to, da bo ta sporazum zelo verjetno v bližnji prihodnosti sprejeti in da bomo lahko začeli govoriti tudi o konkretni vsebini. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala. Zdaj pa dajem besedo še svetu. Hvala, predsedujoča. In hvala gospodu Kirkopu za predstavitev razvoja dogodkov na področju PNR. Moram biti iskren in e, res se približujemo četrtemu letu razprav o tem dosjeju. In to kaže, kako zelo so države članice zavezane temu, da bi naše najboljšo možno rešitev. Po drugi strani pa to kaže tudi, koliko vprašanj je še vedno odprtih, ko razmišljamo o tem, ali bi morali tak sistem imeti in kakšen naj bi bil. No, verjetno ne bom daleč od resnice, če rečem, da države članice imajo zelo jasna stališča glede tega dosjeja. Gre za zelo zapleten eh, dosje. Še vedno ni jasno, kako se lotiti vprašanja nujnosti, kako se lotiti sorazmernosti, ampak najpomembnejše vprašanje je, eh, da lahko rečemo, da države članice so se uspele sporazumeti, da je ta sistem potreben. Vprašanje je, kako naj bi pragmatično <laughs> to delovalo. Eh, Kaj ti, kot je povedal gospod Kirkov, vse skupaj pogosto deluje na dvostranski ravni. In eh, vsekakor bi tukaj morali najti neke skupne standarde in pravila, ki, eh, o katerih bi se dogovorile institucije. Glede na to, da nimamo veliko časa, naj vam nakratko povem, kaj počnemo zdaj in na kaj se osredotoča predsedstvo v zvezi z besedilom, kakršno je sedaj. 12 ali 13 različnih predstavitev eh, smo slišali v naši delovni skupini, ki tudi sam predsedujem. Eh, prisluhnili smo strokovnjakom, ki pravijo, da če bi imeli nek učinkovit sistem, bi to bilo zelo koristno orodje eh, ki bi prineslo dobre rezultate in bi prispevalo k preprečevanju kaznjivih dejanj. Ampak delegacije, eh, ki predstavljajo države, kjer tak sistem že imajo, pravijo, da eh, je mogoče tak sistem imeti samo z zelo strogimi pogoji in pravili. Tu so še odprta vprašanja, ki so eh, zelo zanimiva. Ali bi morali imeti bolj postopen pristop. Ne strinjamo se nujno eh, s komisijo, ampak tudi to je eden od možnih pristopov. Eh, je pa res, da države članice povdarjajo tudi, da bi moral biti sistem čim bolj enostaven. Kajti s tem sistemom nikakor ne smemo. Eh, zakomplicirati sodelovanja med eh, oblastmi in organi držav. In države članice pravijo, da torej sistem mora biti enostaven in tukaj polsko predsedstvo predlaga, da se lotimo vprašanja nujnosti in sorazmernosti in naši pogledi so zelo podobni eh, kot eh, temu kar, temu, kar je povedal gospod Kirkop glede eh, leto znotraj Evropske unije. Osredotočiti se moramo na nabor podatkov, na konkretne primere, tako da bo sistem, ki bo vzpostavljen, bolj enostaven od sedanjega in da bo bolj enostavno tudi izvajanje. Še nekaj, kar je postalo jasno in zelo me veseli, da to predlaga tudi poročevalec, gre za pregled, gre za to, da bi se tisti, ki so odgovorni za praktično izvajanje, srečevali, torej to so konec konca tudi tisti strokovnjaki, ki bi na nek način Eh, stalno tudi poročali o izvajanju sistema, tako da bi vsi vedeli, kako se stvari razvijajo, ali gre za učinkovit sistem, eh, ali eh, zagotavljamo vse pravice, ki so potrebne in tako dalje. Še eno vprašanje, ki je še odprto in kar nekaj je bilo pogovorov o tem v naši delovni skupini, so stroški Seveda moramo biti zelo previdni v sedanjih časih in moramo vedeti, eh, kakšne bodo posledice izvajanja tega sistema, koliko bo to držav, stalo države članice in kaj to pomeni za letalske družbe. No, seveda sem na voljo spoštovanim poslancem in poslankam. Z veseljem bom ostal v stiku s kolegi in tudi samim poročevalcem in seveda smo pripravljeni eh, pomagati tudi naslednjemu predsedstvu, ki bo nadaljevalo delo na tem doseju. Forward, uh, Hvala lepa, upam, da bomo kmalo našli soglasje in da bomo lahko nadaljevali z delom v tej smeri. Imamo pa še nekaj časa tudi za razpravo. Najprej gospod Albrecht. Ja, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej, nekoliko presenečen sem zaradi hitrega dogajanja, predvsem eh, glede na razlike, ki še trenutno obstajajo. Zdi eh, se mi zelo pogumno glede na hrambo osebnih podatkov in glede na vse kritike, ki so se potem pojavile, glede na um, ehm, skranjevanje uh, eh, telekomunikacijskih podatkov in glede na vse kritike, ki so se pojavile uh, potem. Torej, po vsem tem se mi zdi eh, zelo pogumno, da bi sedaj nadaljevali z uporabo podatkov iz vedence podatkov o potnikih. Mislim, da to ni v skladu z mnenjem držav članic, pa tudi ne v skladu z konvencijo o človekovih pravicah, pa tudi ne za členom 16 eh, pogodbe o Evropski uniji. Torej se mi zdi vse skupaj pogumno in sicer tudi zaradi tega, ker je pravna služba sveta podala pravno mnenje, ki je v skladu z tem, kar sem pravkar povedal. To mnenje je bilo predleženo svetu. Ta se torej zaveda, da, ta, da te kritike obstajajo poleg tega je potrebno upoštevati tudi, da je Agencija za temeljne človekove pravice eh, in pa varuh človekovih pravic, da sta izrazila zaskrbljenost zaradi hrambe podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Obdobje petih let se ima zdi predolgo in zaradi tega mislim, da je to nesmiselno. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi, da so letalski prevozniki že navedli, da eh, bo to povezano tudi z visokimi stroški. Lufthansa je dejala, da bi jo to stalo 200 eh, tisoč evrov na mesec. In če bi vsemu temu dodali še predloge gospoda Kirchhopa, bi to znašalo milijone evrov in to ravno v času finančne in gospodarske krize. Na evropski ravni bi torej uvedli sistem, ki je povezan z ogromnimi stroški za davkoplačevalce, pa tudi za potrošnike. Po mojem mnenju je Neverjetno tudi, da ni potrebnih dokazov za potrebo uporabe podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Kljub temu pa se pretvarjamo, kot eh, da se ni nič zgodilo in zaradi tega tega predloga ne morem podpreti in morem ga niti razumeti. Mislim, da sem eden izmed tistih, ki jih je omenil gospod Kirkhop, eden izmed tistih, ki namreč dvomijo, da je takšen sistem potreben. Menimo namreč, da bi se morali osredotočiti na druge vrste policijskega dela, ne pa na analizo podatkov o vseh potnikih. Ne moremo imeti nadzora, pri katerem bo pravzaprav potrebno dokazati svojo nedolžnost. Gre za nekakšen vse splošen nadzor potrebno se bo upravičevati zaradi tega, ker imaš napačno ime ali pa ker imaš preveč pretlage ali pa ker si želiš eh, napačen meni eh, na letalu. Mislim, da mora biti policijsko delo osredotočeno, potrebna je boljša izmenjava informacij med državami članicami in med eh, policijskimi upravami držav članic. To se mi seveda zdi nujno potrebno. Mislim, da lahko razmislimo tudi o začasni uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Ne strinjam pa se za hrambo podatkov iz evidence podatkov o potnikih in sicer za vse potnike, ki potujejo v Evropsko unijo, iz Evropske unije in po Evropske unije. Mislim, da to ni v skladu z našo zakonodajo in tudi ne v skladu z evropskimi pogodbami. Hvala lepa. You, uh, Najlepša hvala, gospod Latford. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne morem reči, da sem bila kadarkoli navdušena nad PNR-jem. Namreč obstajajo pomisleki, kar zadeva sorazmernost uporabe podatkov in tako naprej. Poleg tega je gospod Albrecht dejal, da je pravna služba izrekla opozorilo državam članicam in s tem tudi nam. Navedla je, da obstaja določeno neskladje z pravom Evropske unije, poleg tega nekateri nismo povsem prepričani, da vse države članice vse čas počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečile, da tisti, ki niso teroristi, ne bi bili predmet strogega nadzora pri vstopu v državo. Mislim, da je potreben strožji mejni nadzor in o tem poteka tudi politična razprava v moji državi. Torej, ali je bilo storjeno vse, da bi preprečili znanim teroristom, da vstopijo v Evropsko unijo. Vse skupaj je povezano z večjim projektom zbiranja podatkov. Potem pa se tukaj pojavlja tudi vprašanje varnosti podatkov in pa preprečitve zlorabe podatkov. In nedovoljenega dostopka do podatkov. Mislim, da moramo najprej rešiti ta kontroverzna vprašanja. Imamo sporozum eh, na področju evidence podatkov o potnikih med Evropsko unijo in Avstralijo in tukaj obstaja nekaj dobrih eh, primerov, kar zadeva varnost harambe eh, podatkov, gre za uporabo gesel in tako naprej za zagotavljanje preprečevanja zlorabe podatkov. Mislim, da komisija ni poštena, ko gre za to temo in žal mi je, če zvenim eh, kot eh, stara plošča. Oziroma kot ponavljajoča se plošča, kajti že leta to govorim. Komisiji, komisija očitno meni, da gre tukaj zgolj za avtomatično sprejemanje odločitev ko gre za prepoved vstopa v državo, vendar pa sama na to ne gledam tako. Če si pogledamo obrazložitev komisije, gre za uporabo evidence podatkov o potnikih in sicer glede na unaprej določene kriterije za določanje osumljencev in sicer neznanih osumljencev. In mislim, da to, je to nekaj, kar ne obstaja. Ali so osumljenci ali pa niso. Če. Že želite nekaj početi, potem to tudi konkretno imenujete in poskrbite za ustrezna varovala. Mislim, da nima smisla, da se vrtimo okoli te teme kot mačka okoli vrele kaše. Gre za oblikovanje stereotipa osebe, ki jo iščete in ta stereotip, kakorkoli ga že imenujete, vedenski profil ali karkoli, ta profil torej uporabljate za vse potnike na določenem letu z določene destinacije. In potem boste seveda izločili nekaj potnikov, ki potrebujejo nadaljni pregled. To je sicer v redu do določene mere, ampak. Zanima me, oziroma zagotoviti je potrebno, da bodo vsi podatki o teh osebah izbrisani iz sistema, ko bo ugotovljeno, da so te osebe pravzaprav nedolžne. Tukaj gre namreč za načelo, da je nekdo kriv, dokler ni dokazano, da je nedolžen. Oziroma, dokler ni spoznan za nedolžnega. In to se mi zdi velik problem. Tukaj gre pravzaprav za obratno sodno načelo. In zato je šlo tudi pri izročitvah. Šlo je za iskanje oseb, ki so bile na napačnem mestu ob napačnem času. Nekatere izmed teh oseb so bile morda krive, druge pa povsem nedolžne. Pa so ustrezale določenemu profilu. In vsi vemo, kam to vodi. Prepričana želim biti, da da se ne bo nič grozljivega in neprijetnega zgodilo osebam, ki so bile izbrane glede na profile določene v, pri uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Torej, komisija mora najprej poznat, priznati, da gre za določanje profilov. Potem pa mora zagotoviti, da bodo izbrisani vsi, prav vsi podatki, tistih oseb, ki bodo spoznane za nedolžne. Ne morejo biti ljudje predmet preiskave zgolj zaradi tega, ker so se sedeli zraven nekoga na letalu, ker so uporabili določeno agencijo pri najemu avtomobila ali pa ker se jim je pač v času njihovega potovanja zgodilo kaj nepredvidenega. Komisija ne želi imenovati oziroma spoznati problema. Hvala lepa. Gospa Lopes je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za res perečo temo. Ne gre za policijsko ali pa pravosodno sodelovanje pri preiskavi zločinov to sodelovanje obstaja v Evropski uniji. Imamo Europol, imamo Eurojust. Ampak problem je ta, da je koordinacija še zmeraj zelo pomankljiva. In če je koordinacija pomankljiva, ko gre za kazenski postopek na evropski ravni, se moramo zavedati, da je predvsej vprašljivo, če sedaj vzpostavljamo mehanizem za vzpostavitev koordinacije, za katero ne vemo, če je v tem trenutku sploh možna. Načeloma gre torej za filozofijo preprečevanja, ampak pri tem moramo. Pri tem se moramo vprašati tudi, ali je v imenu preprečevanja dovoljeno prav vse ali sredstva opravičujejo cilj. Tudi pri tem nimamo neomejenih možnosti. Še ko gre za kazenski postopek, obstajajo določene omejitve. Tukaj ne gre za preiskavo z namenom obsodbe, določene osebe. Tukaj gre pravzaprav za izdajo naših državljanov. Državljan bo veljal za sumljivega in bo moral dokazati, da je nedolžen. Če bo obstajal torej sum, se bo moral državljan zagovarjati. Imamo mehanizem preprečevanja in sicer zaradi tega, ker nam ta omogoča, da analitiki, policisti in sodniki dobijo tehnični dostop do številnih podatkov. V tehničnem pogledu je to vse seveda mogoče. Ampak, če je to mogoče, še ne pomeni, da ne bi smeli imeti nobenih meja potrebno se vprašati, kje ima načelo preprečevanja svoje meje. Če imamo, na primer, letalskega potnika, kaj se bo zgodilo, če, imamo, če bomo imeli recimo nekega letalskega potnika, ki tega ne bo sprejel, tega mehanizma? Še posebej, če bo to povezano z visokimi stroški. Mislim, da Nimamo dovolj jasnih definicij, še prav posebej, ko gre za hude zločine. To je precej široko zastavljeno področje. Ne gre zgolj za informacije in podatke, gre tudi za preiskave in za obsodbe. Torej, natančno moramo vedeti, kako naj bi uradno vzpostavili takšne enote v državah članicah. Jasno pa je, da je vse skupaj povezano tudi s policijskim in pravosodnim delom. Kakšna bo torej povezava med vsemi temi organi in kako bomo tukaj upoštevali zaščito podatkov? O tem se govori v tej uredbi. Če bo prišlo do policijske preiskave, ni povsem jasna vloga organa za zaščito podatkov, osebnih podatkov. Torej, definicije so nejasne in zaradi tega mislim, da bi morali o tem še razmisliti. Tudi ni jasno, kakšne natančno naj bi bile kazni. Jasno je, da bodo v posameznih državah članicah različne. Države članice se bodo odločile, katere kazni bodo uvedene v posameznih primerjih. Torej, mislim, da definicije res niso jasne in ker gre za izjemen mehanizem, mislim, da moramo o njem še enkrat razmisliti. Tako, da bomo imeli tudi varnostne ukrepe in da ne bo ta mehanizem dosegal ravno nasprotno od tega, kar si želimo. Natančno je potrebno določiti področje uporabe, rok za hrambo podatkov. O vsem tem je potrebno razmisliti. Šele potem bomo lahko našli soglasje pri tem dokumentu. Najlepša hvala, gospod Legrandes Peskal, če sem to ime pravilno izgovorila. Hvala lepa, gospod predsedujoča. odbor za promet. Se trenutno ravno tako ukvarja z uh, tem področjem, podati mora namreč svoje mnenje. Naj povem naslednje. Pogosto imamo dogovore med odborom za državljanske svoboščine in pravice in odborom za promet. V tem primeru je prav, da to temo obravnava vaš odbor, gre namreč za temeljne pravice. V odboru za promet sem prosil za to, da bi se ukvarjali le s temami, ki se zares nanašajo zgolj na promet. Temu odboru pa bomo prepustili, da se ukvarja z perečimi temami, ki so jih navedli že številni kolegi. Mislim, da je nam to pravi odbor za iskanje odgovorov na ta pereča vprašanja. Določeni kolegi so dejali, da je predvsej pogumno in drzno, da se komisija sploh ukvarja s to temo ker je ta tema tako zelo pereča. Vendar pa jaz mislim, da je to naloga Evropske komisije in tudi naloga odbora za državljanske svoboščine in pravice, da se s to temo ukvarja. Tukaj gre za boj proti terorizmu, gre za preprečevanje hudih zločinov in to vprašanje je vprašanje ključnega pomena. Potrebno je najti ravnotežje. Šele potem bomo dosegli svoj cilj. Če pa nam to ne bo uspelo, potem obstaja nevarnost, da bo prišlo do odstopanj. Ta predlog je bil predstavljen v pravem trenutku. V boju proti terorizmu je veliko vročih tem. Gre namreč za povezavo med preprečevanjem in pa svobodo. In tukaj je treba potegniti jasno mejo, ki jo tudi ne smemo prestopiti. Potrebno je uporabiti vse demokratične instrumente, ki so nam na voljo za učinkovit boj proti terorizmu. To je ključnega pomena. In mislim, da moramo ta instrument uporabiti zato, da se bomo lahko uspešno borili proti terorizmu. Zagotovo bomo imeli tudi določene probleme. ko bo šlo za boj proti terorizmu, ko bo šlo za boj proti hudim zločinom, morda se bo zdelo, da so nekateri ukrepi preveč ekstremni. V razpravi je mogoče razpravljati o vsem, ampak naj že vnaprej povem, da se mi ne zdi dobro, da bi diskvalificirali namen komisije, da to področje tudi ustrezno zakonsko določi. Terorizem ni mrtev in demokratične družbe se morajo demokratično braniti. Biti morajo trdnjave demokracije, vendar pa moramo hkrati razlikovati med zaščito demokracije in pa učinkovitim bojem proti terorizmu. Tukaj mislim na ukrepe, ki so učinkoviti tudi v kriminalističnem pogledu. V tem odboru bodo uloženi tudi predlogi sprememb in v tem odboru sem le namestnik, ampak za to temo se zelo intenzivno ukvarjam in zato mislim, da bi morali poskrbeti za nadaljni dialog, osredotočiti se moramo na vsebino in iskati moramo ravnotežje med potrebo po zagotavljanju demokracije, po boju proti terorizmu in pa potrebo, da zaščitimo državljanske svoboščine in pravice. Tudi demokratične države se morajo zaščititi. Od podboru za promet eh, obstajajo predvsej nasprotujoča si stališča, kar zadeva sorazmernost, eh, potrebo po zakonodaji na tem področju. Enako pa velja tudi za naš odbor. Najprej bi prosila za odziv komisije, če želi besedo tudi svet. Ne, potem komisija in na to gospod Kirkhop. Um, Hvala, gospod predsedujoča. Poskušal bom odgovoriti na določene zadeve, ki so bile izpostavljene v razpravi. Kar zadeva stališče eh, sveta oziroma upravne službe sveta, po našem mnenju je to protizakonodajni predlog, veliko bolj kot neko pravno mnenje. Ampak eh, to seveda ne pomeni, da tega ne bom obravnaval kot alternativni zakonodajni predlog. Rekl bom naslednje. Pravna služba sveta predlaga nekaj, kar je na vides privlačno in to so ciljani leti. Pravi, da je sistem treba uporabiti le za eh, ciljne lete, lete, ki so bili kot cilj opredeljeni kot nevarni. To se ne bo obneslo in razložil vam bom zakaj. Uh, Zaradi naših pravil o zaščiti podatkov imajo pravico ljudje biti obveščeni o tem, katere so ciljane rute. In če vemo, katere so ciljane rute in če so to kriminalci, ki to izvajo ali pa želijo opraviti kazniva dejanja, potem se bodo z eh, lahkoto preusmerili po alternativni poteh. To bo ali po eni strani pripeljalo, in to je lahko hinavsko, da posledično bo sistem veljal na skoraj za vsa pravila, eh, za vse poti, kajti te so potem alternativne aktiva v nevarnim potem ali pa bomo uporabili tole za nekatere poti ali rute, zato da ustvarimo vtis, da se ukvarjamo z uh, varnostjo, bo pa to zelo lahko zaobiti, ker bodo teroristi in kriminalci šli po alternativnih oziroma drugih poteh. Po našem mnenju se torej to ne bi obneslo. Kar zadeva razloge globalne številke mogoče res zgledajo impresivno, ampak vedno znova je treba reči, da govorimo o strošku nič cela deset uh, centov za dva puša. Ne vem, če bo to res ustavilo okrevanje evropskega gospodarstva v naslednjih letih. In tretje, kar zadeva varnost podatkov. Ve, upošteval sem to, kar je rekla uh, baronica Ledford. Mislim, da te, ta pravila eh, v povezavi z PNR so v Evropski uniji močnejša kot v avstralskem sporazumu. Lahko se s to. Z, o tem še z njo posebej pogovorim, ampak po našem mnenju so naša pravila uh, strožja kot tista, ki veljajo po avstralskem dogovoru. Potem je pa še tukaj uh, ocenjevanje trendov in hrambe podatkov, ki, na osnovi katerih je nekdo bil neupravičeno označen kot osumljenec, ker je mogoče slučajno sedel zraven nekoga, ki je bil osumljenec ali je uporabil vem, isto potovalno agencijo ali kaj podobnega. Popolnoma prav imate, da je take podatke treba eh, tako ali vsaj zelo hitro izbrisati. Vendar pa pogosto slišimo argument, da tako imenovani uh, lažni, pozitivni uh, podatki, da jih je treba hraniti zato, da bi uh, se jim v prihodne izognili. Ampak to, kar ste vi rekli, uh, upoštevamo in smo naklonjeni vaši razlagi. Tisto je pač argument, ki ga slišimo. Uh, Glede na to, kar je rekla gospa Carmen Romero, po našem mnenju predlog se dovolj sklicuje na zaščito podatkov in kazni, bolj natančno pa smo jih pripravljeni to razložiti osebno, kje so ta zagotovila. Najlepše hvala za vašo pozornost. Hvala. Kot sem slišala, med vašim govorom je bilo nekaj komentarjev, če gospod Kirchhoff ne nasprotuje. Ja, želite vi kaj povedati? Skašen. Danes govorimo o mojem poročilu, ki ga sploh še nisem napisal. Vsi sklepajo na osnovi predloga uh, same komisije in sveta. Uh, Jaz sem tukaj poročevalec, ki šele moram napisati poročilo. Tukaj sem zato, da razložim svoja mnenja, kaj bom naredil in uh, da slišim vaše pripombe glede na to, kar bom rekel. Zato bi vam bil zelo hvaležen, če se lahko omejimo v razpravi samo na to. Ne želim si posebne razprave med mojimi kolegicami in komisijo danes. To ni naš namen in to nas ne bo nikamor naprej pripeljalo. Eh, slišali smo poročilo komisije in mislim, da moramo iti naprej. Zelo vam bom hvaležen, če ostanemo pri razpravi, ki naj bi jo vodili. Uh, Dobro, slišali smo uh, načrt, vi boste pripravili poročilo in potem bomo nadaljevali z razpravo in imeli boste možnost uložiti predloge sprememb. Kot že sedaj vidimo, gre za kontroverzno problematiko in poročilo bo težko napisati. Mislim, da smo dovolj daleč prišli danes. Slišali smo mnenje komisije, slišali smo mnenje uh, gospoda Kirchhoffa, njegove načrte pri pripravi poročila in mislim, da s tem lahko zaključim današnjo razpravo. Uh, svet, se želi svet tudi oglasiti? Ne, uh, gospa predsedujoča, nisem še zaključila svoje razprave. Uh, bom prisluhnil svetu. Ne, svet pravi, da ne bi govoril sedaj, pa je spremenil mnenje, zato mu dajem besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospodu Kirkupu v bistvu lahko odgovorim na osnovi tega, kar je predlagal. Upal bi se reči, da zelo pogosto uh, smo priča določenim nerazumevanju ali celo predsotkom pri tem samem inštrumentu. Razumem zakaj. Uh, eh, pripričan sem, da se bo gospod Kirko pogovoril z poslankami in poslanci, zato da eh, pre, pokaže, uh, kakšne so primeri. Uh, pomembni za tiste, ki na koncu uporabljajo podatke PNR. Sam sem bil vključen v ta sistem v Združenem kraljestvu pred nekaj leti in bil sem res eh, presenečen, kako stroga pravila veljajo in eh, kako je absolutno omejena možnost zlorabe podatkov. To smo eh, imeli tudi na delovni skupini za eh, Eh, enakopravnost spolov, eh, pogovarjali smo se o kršitvah varnostnih eh, pravil in stilinjam se z komisijo, da bomo tukaj šli bistveno dlje, kot smo šli v sporazumu za Avstralijo. In varovalke tukaj morajo biti najvišje. Ne moram interpretirati stališča uh, mnenja oziroma eh, stališča pravne službe sveta, ampak kolikor to mnenje sam razumem, mislim, da je bil namen tega predloga, tega mnenja, ta, da nam razloži, da če uporabimo druge inštrumente, lahko dosežemo iste namen. In počasi smo skozi razprave ugotovili, da temu ne bi bilo tako. Ne moremo v celoti varno uporabljati inštrument PNR za dosego svojih ciljev, če istočasno uh, to uporabimo le za druge inštrumente. V bistvu ne gre za to. In države članice vedo, da je komisija dala utemeljen predlog in zelo važno je, kako bomo upoštevali varnost podatkov in dostopnost do podatkov. Gospod Kirkhop, zaključkne besede. Opravičujem se, ker sem se oglasil prej, ampak tukaj je nekaj nerazumevanja, ki ga moram razjasniti. Kaj poskušam narediti? Hvaležen sem za vse pristojnosti pevke, tudi mojega kolega iz odbora za, za transport. Torej, želel tukaj preučiti predlog komisije eh, v eh, smislu izmenjave informacij, ki že poteka na bilateralni osnovi po vsej Evropi in upoštevaje tudi druge sporazume o PNR, ki jih trenutno iz, pripravljamo ali jih že imamo, tako naprimer kot tistega za Avstralijo, ki, eh, kjer smo bili izredno eh, previdni pri eh, zaščiti podatkov in ljudi. In to želim združiti z tistim, kar smo slišali danes popovdne ter vse to povezati z svojimi predlogi v okviru poročila, ki ga pripravljam. Hvaležen sem za vse komentarje, ampak res upam, da v teh eh, razpravah bodo kolegi predvsem pr še enkrat prebrali predlog komisije, še enkrat prebrali sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo in upam, da bomo z njihovim strokovnim znanjem prišli skupaj do dobrega rezultata. Če to uspemo, dobro, če pa ne, pa ne, to sploh ni nujno, kot sploh ni nujno, da podpišemo dodatne sporazume o PNR z drugimi državami. Ampak, če naj bi Evropska unija odgovorno razvijala varnost za svoje državljane eh, in to počela na koordiniran in ustrezno nadzorovan način, potem po našem mnenju potrebujemo veljavne sporazume v PNR. Še posebej pozdravljam delo predsedstva in mojega kolega tukaj, ki je bil od ogromne pomoči in je bil zelo pozitiven. Ne glede na to, kakšen bo izid teh prizadevanj. Zelo bi se torej predsedstvo zahvalil za nadvse pozitiven pristop. Seveda obstajajo rahle razlike med svetom in komisijo, še zrastim. Eh, področju intrapomislekov in vprašanja stroškov. Tega ne sprejemam, ampak če gre za varnost državljanov, je strošek za posameznika zares minimalen. Bolj me zanima zaščita uh, življenja ljudi in upoštevati moramo seveda pravico do njihove zasebnosti ter uh, varnosti podatkov. To bom naredil in upam na razumevanje mojih uh, kolegic in kolegov. Ti, ki so bili kritični, so bolj kritizirali komisijo kot pa mene samega. Upam, da bom z njimi prišli do nekega konsensa. To je najboljši način dela in uh, naredil bom vse, kar lahko, da čim bolj sproti obveščam in vključujem svoje poročevalce v senci in upam, da bo to imelo pozitivni zid. Najlepši hvala, toliko za danes. Uh, pričakujemo vaše poročilo in potem bomo nadaljevali o razpravo o njem samem. Če ni ničesar pod točko razno in vidim, da ne. Potem bi vam dala nekaj informacij. Javna predstavitev Libi, eh, implementacija eh, tem, eh, listine o temeljnih pravicah je v pripravi in 21. novembra bomo imeli naslednji sestanek.